Bene, allora ringraziamo. Dobro. Zahvaljujemo se komisarju Tajaniju, ki je sedaj z nami. Malo je zamudil zaradi drugih delovnih obveznosti. To se pogosto zgodi tudi nam. Zahvaljujemo se mu. Torej, da je danes z nami in rada bi privrčevala nekaj izgubljenega časa, zato bom, bom kar takoj predala besedo. Gospa Grostet, želite besedo? Ne, ne, aha, potem. Dobro. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, se upravičujem za zamudo. Danes je zelo težaven dan. Okvarjal sem se z številnimi temami, ki zanimajo tudi vas. In eh, potekala je seja komisarjev za notranji trg eh, ob 8. zjutraj, danes predsedoval je komisar Baroso, potem pa je sledila seja kolegija, na kateri smo obravnavali dokument povezan z jutrišnjo proslavo, v katerem smo tudi izpostavili pomen rasti. Še prav posebej pa smo obravnavali industrijsko politiko, podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, dostop do posojil in eh, projektne obveznice. 16. pa bo potekala seja na temo rasti. Na ta način se bomo pripravili na 30. maja, ko bi moral kolegi odobriti eh, sporočilo na temo rasti. To bo tudi seja pred eh, izrednim svetom 23. Vesel sem, da je celotna Evropska komisija sprejela odločitev, da se zauzame za rast, da se zato ne zauzemamo samo tisti, ki smo zato pristojni v komisiji in pa v Evropskem parlamentu. Poleg tega se je komisija zavezala, da bo pomagala majhnim in srednje velikim podjetjem. In o teh temah bomo razpravljali tudi skupaj, kajti naš cilj je, da Vzpodbudimo rast, da zagotovimo vzpostavljanje novih delovnih mest, eh, s tem, da poskrbimo za konkurenčnost naše industrije. In zato sem prosil svoj eh, generalni direktorat, kot veste, imamo novega generalnega direktorja, eh, gospoda De Krespa, ki je že prišel tudi v vaš odbor in se srečal z vami. In Imenovali smo prednostne naloge za prihodnje mesece. Vzpodbujanje rasti je še toliko bolj ključnega pomena, če se ogledamo nekatere podatke, ki smo jim bili priča pred kratkim. La komisija predvideva, da bo prišlo do nihanja BMP-ja za okolinice la 3 odstotka v letu 2012 in da bo prišlo do rahlega izboljšanja konec tega leta oziroma v začetku leta 2013. Predvidevamo, da bo prišlo tudi do poslabšanja kazalnikov zaupanja potrošnikov. To je torej zaskrbljujoč podatek, še bolj zaskrbljujoč podatek pa so podatki o brezposelnosti glede na ocene Evropske centralne banke naj bi brezposelnost v evroobmočju znašala približno 11 odstotkov, kar je najslabša vrednost od eh, začetka uvedbe eh, skupne valute. Naša naloga, naloga politikov je, da poskrbimo za konkurenčnost podjetij tako na nacionalni, kako tudi na evropski ravni in da ustvarimo pogoje za trajnostno rast. v Bruslju, kakor tudi v drugih prestolnicah Evrope, si vsi prizadevamo, da bi se uspešno soočili z tem izzivom. In v preteklih tednih smo lahko videli, kako zelo pomembna je rast za vse države članice. V zadnjih dveh tednih sem se srečal z premijeji Irske, Grške in Španije in eh, tudi za predstavniki realnega gospodarstva. In eh, cilji eh, so v vseh državah enaki. Gospodarstvo mora ponovno pričeti rasti, sicer varčevalne politike ne bodo zadostovale, da bi Evropa našla pot iz krize. V istem tednu sem se sestal tudi z kanclerko Merklovo. Merklo, In tudi v Nemčiji se mi zdi, eh, da se povsem zavedajo, da je prekomerno zadolževanje povezano z izgubo konkurenčnosti in torej z izgubo sposobnosti za rast. Ne moremo tudi ne pozabiti rezultatov volitev v Franciji konec tedna. Vse volitve, ki so potekale v nedeljo, so pravzaprav podale isto sporočilo, tako v Franciji, v Grčiji, kakor tudi v Italiji. Ljudje so nezadovoljni z nekaterimi odločitvami politikov ali pa te odločitve ne razumejo dovolj dobro. Na vsak način je jasno, da evropski narodi želijo močno vodstvo in pa močno podporo realnemu gospodarstvu. In celotna Evropska komisija se želi soočiti z tem izzivom in kot sem že dejal, proučujemo celo vrsto pobud, dodatnih pobud, ki bi okropile že sprejete cilje in s katerimi bi lahko bolje odgovorili na zahteve naših državljanov. Sam imam zelo jasno zastavljen cilj, želim voditi in pospešiti prehod eh, v tretjo industrijsko revolucijo, v kateri mora Evropa igrati vodilno vlogo. Vsi se še spomnimo prve industrijske revolucije, ko je prišlo do, parnih, do razvoja parnih strojev, potem se vsi spomnimo druge industrijske revolucije, kjer je glavno vlogo igrala nafta, sedaj pa moramo pospešiti ta tretji proces podatki sami po sebi nam povedo že dovolj. Prebivalstvo na Zemlji se vsako leto poveča za 70 eh, milijonov in eh, do leta 2030 se bodo energetske potrebe eh, podvojile. Do leta 2020 bo odvisnost Evropske unije od olja in pa nafte 80 do 90 odstotna. Potrebno je govoriti tudi o avtomobilski industriji. Leta 2030 bomo v svetu imeli 1 milijardo in 600 tisoč avtomobilov. V primerjavi z 800 milijoni danes. Torej si moramo zastaviti vprašanje. Ali lahko nadaljujemo z tehnologijo in z proizvodnimi sredstvi, ki so nam na voljo danes. In odgovor je seveda ne. Kaj pa se nahaja v srčju te tretje industrijske revolucije? Po mojem mnenju, znanje, inovacije in pa učinkovitost virov. Le na ta način bomo lahko zagotovili trajnostno rast. Ta postopek seveda že poteka. Ampak, če se ne bomo kmalo odzvali na to dogajanje, bomo plačali zelo visoko ceno. Izgubili bomo na področju konkurenčnosti, prišlo bo do dodatne izgube delovnih mest in do uničenja industrije v Evropi. In o tem bomo govorili 29. maja v Bruslju na konferenci z naslovom Mission Growth, torej misija Rast. Na tej konferenci bodo sodelovali ministri za industrijo Evropske unije, direktori velikih podjetij, predsednik, eh, predsednica vašega odbora Amalija Sartori in pa Jeremy Rifkin, ki bo moderiral posamezne razprave. Cilj te konference je, da poskrbimo za oblikovanje nove industrijske politike, ki jo že pripravljamo in ki jo nameravamo predstaviti takoj po poletju. Bolj kot kdajkoli prej v Evropi potrebujemo nove vire rasti. Razviti moramo trajnostno konkurenčnost. To pomeni, da moramo spodbujati rast in pa gospodarski razvoj, izboljšati moramo učinkovitost eh, virov, zmanjšati moramo odpadke in pa okrepiti eh, varnost energetskega okolja. In to je v srčju politične strategije, ki jo pripravljamo. Poleg tega pa je potrebno razpravljati še o dostopu do posojil, o vplivu globalizacije na trge in o inovacijah eh, na področju industrije. V tem kontekstu se moramo osredotočiti na dva industrijska sektorja, ki jo želim tudi sam nekoliko bolj podrobno eh, omeniti. Najprej se bom osredotočil na eh, sektor, ki se je trenutno nahajal v velikih težavah. Kot sem dejal že pri našem zadnjem srečanju, smo sprejeli strategijo leadership in vzpostavili skupino za koordinacijo, ki mora zagotoviti eh, preživetje tega eh, strateškega sektorja. Na ta način bomo lahko izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo trgi v usponu, inovacija in pa nove tehnologije. Upam, da bo ta skupina za koordinacijo uspela do jeseni pripraviti prvo poročilo za lastnimi priporočili in eh, na osnovi tega poročila bomo nadaljevali z sprejetjem nove strategije Leadership 2020 v pričetku leta 2013. Naslednjo področje, ki ga želim izpostaviti, poleg torej eh, pomorske industrije eh, oziroma ladjedelništva, je področje avtomobilov. Kot sem že dejal, eh, mislim, eh, da se po eh, vzpostaviti skupine na visoki ravni, kar se 21, nahajamo na pravi poti. Želimo pripraviti konkreten akcijski načrt eh, za ponovn zagon avtomobilskega sektorja. Sporočilo na temo Cars 21 eh, je predvideno jeseni letos. Zato vas eh, želim obvestiti tudi, da sem se pretekli teden sestal z Ulrihom Ekelmanom, generalnim sekretarjem Evropske eh, federacije sindikatov in pa Sergio Markionom, predsednikom eh, Združenja proizvajalcev eh, avtomobilov v Evropi. V središču mojih pogovorov so bili ukrepi za vzpostavitev akcijskega načrta za soočanje z krizo v avtomobilskem sektorju v Evropi. Tri teme so ključne pri okrepitvi konkurenčnosti avtomobilske industrije. Najprej je potrebno poskrbeti za vodilno vlogo evropske eh, tehnologije na tem področju, zato je potrebno zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva na evropski pa tudi na nacionalni ravni. Tukaj mislim. Na načrt, da strategijo nadaljujemo v, v okviru prihodne finančne perspektive. Ta program smo začeli izvajati v okviru sedmega okvirnega programa. Poleg tega potrebujemo tudi eh, bolj enostaven evropski zakonodajni okvir, ki bo uspodbujal kakovost in pa učinkovitost in ne bo povzročal nepotrebnih stroškov. Potrebna je tudi internacionalizacija evropske industrije potrebno je uspodbujati evropske proizvode na svetovnih trgih in poskrbeti za harmonizacijo standardov in pa tehničnih norm. Poleg tega se je potrebno osredotočiti na inovacijo, kajti celotno gospodarstvo, tako evropsko, kakor tudi svetovno, se spreminja. Zaradi tega se moramo osredotočiti na digitalno tehnologijo, na biotehnologijo, na ključne spodbojevalne tehnologije, na uporabo obnovljivih verov tehnologije in na ponovno uporabo surovin. To se nanaša na vse eh, gospodarske sektorje, tako na klasične proizvajalne eh, sektorje, kakor tudi na storitve. O obzorju 2020 smo že večkrat govorili, vendar bi rad nekoliko bolj podrobno spregovoril o tem, kaj nameravamo storiti v prihodnjih mesecih z podporo, ki bomo jo upam dobili v okviru prihodnega strateškega okvira. Rad bi spregovoril predvsem o treh sektorjih in sicer o ključnih spodboljevalnih tehnologijah, o sorovinah in pa o vesolju. Začnimo z eh, ključnimi spodbojevalnimi tehnologijami. Številne študije predvidevajo vzpostavitev novih delovnih mest in sicer zahvaljujoč eh, zeleni tehnologiji in pa uporabi ključnih spodbojevalnih tehnologij. Komisija verjame v ključne spodbojevalne tehnologije. Do poletja eh, bomo pripravili sporočilo komisije na to temo. Kaj pa pravzaprav so. Uh, ključne spodbojevalne tehnologije. To so pomembne eh, tehnološke spodbude, ki lahko zagotovijo rast in pa inovativnost v prihodnjih letih. Skupina na visoki ravni meni, da prispevek ključnih spodbojevalnih tehnologij že danes znaša 650 milijard evrov in da se bo v treh letih ta prispevek povečal na uh, tisoč milijard evrov. Pri tem vodilno vlogo igrajo majhna in srednje velika podjetja, kajti večina eh, podjetij na eh, tem področju, ki razvija tehnologijo na tem področju, je majhnih in srednje velikih podjetij. Na ta način eh, bomo lahko izboljšali področje raziskav in razvoja. Mislim, da moramo sodelovati, zato da bodo raziskave vedno bolj prilagojene industriji. Druge pomembne teme, ki bi. Druga pomembna tema, ki bi lahko zanimala ta odbor, so surovine. Kot veste, smo ustanovili partnerjat za inovacije, za strateški dostop eh, do surovin eh, in v prihodnih dneh se bom ukvarjal z to temo v sodelovanju z državami članicami. Ta tema je velikega strateškega pomena. In uh, tega se zelo dobro zaveda tudi Evropski parlament. Naslednja tema je Evropska vesoljska politika. Na tem področju smo zelo trdo delali in imamo tudi strategijo za nadzor dejavnosti v eh, vesolju. Tukaj gre za prepoznavanje vesolskih dogodkov, za nadzor eh, nad vremenskimi pojavi, za spremljanje asteroidov in pa meteoroidov. In eh, ta strategija bo sprejeta eh, v bližnji prihodnosti. Kar zadeva Galilejo, na tem področju že precej dolgo delamo. In industrijska politika obsega celo vrsto tem, zato je prav, da O tem, kaj počnemo, obvestimo tudi Evropski parlament. 28. septembra bo potekal drugi veliki dogodek v okviru Galileja. Izstrelili bomo tretjo in četrto skupino satelitov in do konca leta 2014 bodo ti sateliti že pričeli upravljati svojo delo in kompletno konstelacijo bomo postavili do konca leta 2018. Dobro poznate tudi temo EGNOS. Tukaj poteka razprava med komisijo in svetom glede proračuna eh, za eh, program EGNOS. Potem je tukaj tema GNSS, torej tema globalnega satelitskega navigacijskega sistema, o kateri ravno tako moramo razpravljati. Razpravlja se tudi o financiranju eh, GMS eh, izven proračunskega okvira. Države članice ne morejo zahtevati okrepitev proračuna za to področje, če ne nameravajo povečati proračuna Evropske unije. Z omejenim proračunom pa je dose težko doseči vse zastavljene cilje. Imamo zagotovljeno financiranje do prvega trimestra leta 2014 in skušali bomo zagotoviti izstrelitev prvega satelita Sentinel 1A do avgusta 2013. Nameravam predstaviti tudi sporočilo o reviziji uredbe REACH, kot je bilo predvideno in sicer eh, do meseca junija. Trenutno pregledujemo prvih pet let izvajanja te uredbe, kot je bilo predvideno v dogovoru z državami članicami. Evropska komisija namerava izvesti tudi revizijo stroškov in pa upravnega bremena ter vpliva na področje inovacij. In še zadnja tema, majhna in srednje velika podjetja in dostop do posojil. želim povdariti, kako zelo pomembna je podpora Evropskega parlamenta, ko bomo razpravljali o prihodnji proračunski perspektivi, še prav posebej, kar zadeva program Kozme, ki presega zgolj raziskave in inovacije in se nanaša tudi na majhna in srednje velika podjetja. Vsebuje pobude za internacionalizacijo teh podjetij, pobude za uspodbujanje konkurenčnosti majhnih in srednje velikih podjetij, kar eh, je za komisijo zelo pomembno področje. Skupaj z kolegom Barnjejem sva poslala eh, pismo Andreju Enri, predsedniku eh, Evropske centralne banke, in sva prosila, da uporaba pravil eh, direktive Basel III ne bo negativno vplivala na majhna in srednje velika podjetja. Zahtevali smo revizijo uporabe eh, pravil eh, Basla III, kajti tveganje za majhna in srednja velika podjetja bi se moralo zmanjšati iz 75 na 50 odstotkov. Potrebno je zagotoviti inovacije in razvoj v majhnih in srednje velikih podjetij, zato pa potrebujemo ustrezna finančna sredstva in tudi ustrezen nadzor nad nacionalnimi bankami uh, in nad zagotavljanjem evropskih posojil. In uh, sporočilo Evropske centralne banke, ki je bilo objavljeno pred desetimi dnevi, je še potrdilo, da za majhna in srednje velika podjetja ni lahko pridobiti uh, posojila. Se upravičujem, če sem bil nekoliko predolg, ampak veliko je tem, s katerimi se ukvarjamo skupaj, da bi zagotovili učinkovito politiko za zagotavljanje rasti v Evropski uniji. No? Hvala lepa, gospod eh, komisar. Imamo pa problem, kaj ti ura je 15 in 40 minut, ob 16 eh, je predvideno glasovanje. Torej nam je za razpravo ostalo 20 minut. Eh. E, Osem do deset se vas je prijavilo k besedi. 13 sedaj že. 13, 13. S tem smo zaključili seznam za seznam govorcev. Torej, prosim, da se omejite na eno vprašanje, sicer vam komisar ne bo mogel odgovoriti. In če se strinjate, bomo za 10-15 minut predstavili glasovanje, bomo lahko uh, imeli ustrezno razpravo. Se strinjate s tem, da predstavimo glasovanje za 10-15 minut? Ne. Potem samo eno vprašanje na posameznika. Gospa Rjera Madure. Hvala lepa, gospod komisar, da ste nas obiskali čisto na kratko eno minutko. Čisto konkretno vprašanje imam za vas. Gre za tematiko, o kateri razpravljamo danes. Gre za osrednje vprašanje, sploh za ta odbor. Gre za obzori 2020 in za programe v okviru teh k obzorju 2020, vključno z Kozme. V okviru programa Kozme gre za omogočanje malim in srednjim podjetjem dostopa do kapitala, tako da lahko investirajo v rast. V zvezi z Kozme bi vam postavili naslednje vprašanje. Kot veste, je prejšnji program CIP obravnaval vprašanje, kot so Evropa Nova in podobno, financiranje programov in projektov, vendar se to pri kozme ne pojavlja več. Razen, če se bo to znašlo v konkretnih letnih programih. Zdaj se postavlja vprašanje. Eh, te zadeve tukaj niso konkretno omenjene. Bi nam lahko podali nekaj konkretnih primerov okrepov, v katerih je bo deloval kozmen. Gospod Glante. Hvala lepa, gospod komisar, imate širok eh, področje pristojnosti, seveda se boste težko odzvali na vse. Omejil se bom na eno vprašanje. Zahvaljujem se za to, da ste omenili francoske volitve in odzive v Nemčije. Veselim me, da je naša kanclerka pri paktu za stabilnost in rast ponovno odkrila tudi rast. Upam, da se bo to pokazalo tudi naprej. Govoril bi o vesoljski strategiji pri GMS-u. Smo zelo nekako obotavljivi. Kako nameravate zagotoviti, če bo se to zgodilo, da bi Evropski parlament tukaj imel pravico soodločanja? Kako nameravate izvesti ta program? Upam, da bo tudi svet začel razmišljati drugače, kajti kolikor jaz vem, države niso več eh, zagmesom, eh, vsaj ne v celoti. In eh, če bodo določene države želeli to izvajati, bomo delali to po modelu ESA, kot pri drugih projektih ESA, ali pa kot skupnostni projekt. Tukaj bo treba postati aktiven. Andres Dotter. Tak, ordföranden, för ordet. Um, två... Eh, hvala lepa. Gospod predsednica, imam dve vprašanje za komisarja. 2009 je komisija izvedla študijo, ki je ugotovila, da so pomembni standardi pri spodbujanju inovacij znotraj sektorjev. Še vedno pa imamo težave s dostopom do standardov, kajti če si pogledamo razvoj standardov, oziroma bolj se posvečamo razvoju standardov kot uporabi standardov, zato me zanima, ali potekajo kakšni projekti, mogoče celo znotraj programa Kozme, da bi zagotovili, da bodo imeli MSP-ji dostop eh, do standardov in da, da jih bodo lahko uporabljali. In še drugo vprašanje, eh, ki se nanaša na evropski patent. Mnogi so kritizirali, da. je ta trenutna verzija neprimerna za MSP-je. Študija komisije je pokazala, da visokotehnološka področja imajo težave zaradi enotnega patenta. E, hvala lepa. V moji regiji sem imela veliko pritožb e, v MSP-ju zaradi zamude pri plačilih strani komisije. In z temi težavami se nismo ukvarjali v obzorju 2020. Kakšne ukrepe sprejemate, da bi reševali te probleme? Včasih se pojavljajo v upraviteljski, upraviteljski strukturi, včasih pri zagotavljanju ustreznih eh, sredstev in pri vprašanjih, kdo je odgovoren, zakaj in pri kom se naj pritožujejo. Sama sem namrala vložiti nekaj predlogov sprem glede tega, kako naj bi se komisija lotila teh programov. Kaj pa počnete vi? Hvala lepa, gospod Elmer. Gospa, gospod Helmer. Gospod eh, komisar, ali ne gre samo za neko panično reakcijo na izid volitev v Franciji in v Grčiji. Zanima me, ali ima komisija kakšne realistične predstave za reševanje teh problemov. Zgleda, da razmišljate samo o tem, da eh, je treba porabiti več denarja, pravite, da je treba povečati proračun, vendar pa nimamo denarja. Evropa nima denarja, ampak samo dolgove. Očitno ne razumete razlogov za izgubo konkurenčnosti Evrope zaradi pretirane regulacije, tako in pretiranih obdavčitve, pravite, da potrebujemo pametno regulacijo. Ne potrebujemo pametne regulacije, ampak manj regulacije. Ključni je razlog za zmanjšanje konkurenčnosti v mnogih državah Južne Evrope je evro, tako da se Grče in podobne države nikoli ne bodo več spravile na isto raven, če ne bodo mogle eh, uporabiti prednosti menjalniških tečajev. Pravite, da v Evropi moramo voditi tretjo eh, industrijsko revolucijo, vendar pa se borimo proti Ameriki z poceni eh, plinom iz skrilevcev in drugimi državami, ki imajo zelo poceni vir energije in zelo malo obnovljivih virov. Gospod komisar, ali sploh veste, kaj potrebujete, da bi se lahko lotili problema? Hvala lepa, gospod Ramstorf. Grazie, signora Presidenta. Uh, è possibile di esplicare uh, le misure concrete? Hvala lepa. Ali lahko prosim predstavite konkretne ukrepe Evropske komisije za spodbuditev tretje industrijske revolucije? Hvala lepa, gospod Grostec. Merci beaucoup. Euh, monsieur, monsieur le commissaire. Hvala. Gospod komisar, veste, da se rasti ne da odrediti. Žal mi je, da v francoski kampanji nismo dovolj govorili o konkurenčnosti podjetij. Ta podje konkurenčnost se lahko doseže samo, če države članice, Eh, Evropske unije, ki so zelo zadolžene, se rešijo teh dolgov. In eh, na področju podpore malim in srednjim podjetjem se z vami popolnoma strinjam. Ta podjetja so edina, ki ustvarjajo bogatstvo in edina, ki lahko zagotovijo delovna mesta, ki jih rabimo biti moramo bolj fleksibilni in imeti manj predpisov. In govorili ste tudi o financiranju. Kaj menite o mehanizmu tveganega kapitala za spodbujanje nastanka ustvarjalnih majhnih in srednjih podjetjih, kajti vsega EIB ne mora narediti. Kakšen, eh, kaj menite o trgu tveganega kapitala v Evropski uniji, kjer bi imeli velike investitorje za mala in srednja podjetja? Kaj menite tudi o uporabi dostopa do redkih uh, zemljin in o tem, kaj uh, o prestopu v Grenlandijo? Cukalav. Gospod komisar. Hvala, da ste nam predstavili ukrepe, ki jih namerava uvesti komisija ob upoštevanju volilnih rezultatov v Grčiji in Franciji. Upam, da se vsi zavedamo, da če bodo volitve še v drugih državah, ki so v krizi, bodo rezultati enaki kot rezultat, kakršen je bil v Grčiji, kajti vrčevanje brez rasti ne vodi nikamor. Gospod komisar, podpiramo to, da nadaljujete z prizadevanji, v katera se je spustila komisija, vendar morajo biti vrčevalni ukrepi podprti tudi z ukrepi za rast, zato da bomo imeli bolj pozitivne rezultate. Ne smete tudi pozabiti, da rezultati volitev niso vzrok, ampak posledica določene politike. Hvala lepa, gospod Roj. Gospod komisar, sodim je tiste politike, ki mm, verjamejo bolj v dejanja kot eh, vedno nove načrte, zato bi postavil še enkrat vprašanje pred. Uh, časom ste podali sporočilo k eh, industriji, eh, ki je bilo zelo dobro. Eno od dobrih predlogov je bilo, da bi pri sprejemanju vsakešnjih zakonodajnih aktov treba upoštevati, kako bo to vplivalo na konkurenčnost evropske industrije. Kdaj bomo to uveljavili v evropskem pravo in ne bo ostalo samo zapisano v vašem sporočilu. Hvala lepa. Gospa Mazej Kukovič. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, gospod komisar, eh, strinjam se s tem, eh, da je varčevanje nujen, pogoj nujen, pa vendar ne zadosten. Mar si kje danes v varčevanje ljudje žal ne verjamejo, da je tudi nujno. Glede na to, da imamo več kot 20 milijonov srednje velikih in malih podjetij, je kozme relativno zelo stisnen vir financiranja. In zato bi rada slišala od vas, kateri drugi vzvodi še obstajajo, predvsem za internacionalizacijo. Dober primer, ki ga je napravila komisija, je recimo v New Delhiu, kjer je ta platforma za vstopanje srednje velikih in malih podjetij na trg. Hvala. Grazie, Merkis. Hvala lepa, gospod Merkis. Hvala lepa, gospod komisar, in hvala lepa za to, da ste pritisnili na prave gumbe. Rast je najpomembnejša stvar, da se moramo posvečati bolj stimulativni politiki. Za stimulacijo pa potrebujemo konkretne ukrepe in veliko vizij smo slišali od komisije, pa tudi veliko predlogov za strategijo, ne vidimo pa veliko konkretnih. Eh, dejavnosti in aktivnosti. Dejali ste, da boste potovali v ZDA in tam eh, sklenili sporazum o surovinah. Ampak kakšne konkretne rezultate pričakujete od strategije za surovine? In še nekaj, popolnoma se strinjam z vami in mislim, da to vsak razume, da so eh, MSP-ji ključnega pomena. Najbolje gledati integralno, celovito. MSP-ji morajo prinesti nekaj dodatnega ali so inovativna ali pa proizvajajo visokokakovostne proizvode. In to ni del programa eh, kozme in še nekaj o nanotehnologije. To je ena od eh, ključnih eh, spodobajnih tehnologij. Tam potrebujemo bistveno več regulative. Kdaj lahko to pričakujemo? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Weber. Gospa Weber. Gospod Weber. V eni minuti se da postaviti dve vprašanji in to bom tudi dokazal. Prvo se nanaša na mala in srednja podjetja. Ta podjetja so žrtve nezakonite konkurence, nelojalne konkurence. Težko se lahko sklicujajo na predpise znotraj uh, dvojni veti, organizacije dvojni VTO. To je za nje zelo težko in drago, kako bi lahko olajšali dostop malim in srednjim podjetjem do teh postopkov, zato da bi se lahko borila proti dumpingu, goljufanju in subvencijam, ki jih prejemajo konkurenti. Drugo vprašanje. Recipročnost v konkurenci javna naročila v številnih konkurenčnih državah so zaprta, ne samo na kitajskem trgu. To velja tudi za naprimer kanadski trg. Bombardier lahko v pariški regiji zagotovi vlakovne strukture, mi pa na njihove trge ne moremo vstopiti. Hvala lepa, gospod Rivik. Hvala, gospa predsednica. Prejšnji teden sem bil v Združenih arabskih emiratih, kjer imajo novo prosocarinsko cono, kjer imajo nično stopnjo davka, davka na dohodek pravni oseb, na dobiček in tako naprej. In to so cone za 30 tisoč zaposlenimi. Mogoče bi bilo. Mogoče, da bi GD Enterprise eh, opravil analizo o nekem, kaj že bo to za obdavčitev do leta 2020, kaj bi bil najboljši in očinkoviti način obdavčevanja za spodbujanje malih in srednjih podjetij, ki bi jim s tem dali novo možnost. Tega ne bi smeli prepustiti gide za davke. To bi bilo bila naloga za gede, za podjetništvo, saj bi potem podjetja nekaj od tega imela, tako da bi dobila denar za investicije, ne pa da bi samo preko kreditov zašla v tveganje, da gredo stečaj. Hvala. Hvala lepa. Gutierrez. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod komisar, da ste nas obiskali. E, dve vprašanje bi postavila. Vidim, da si zelo prizadevate eh, za MSP in da sprejemate zelo originalne ukrepe. Želite vzpostaviti tudi podjetja na digitalnem področju. To je zelo pomembno za Evropo. Naj pa povem, da so razpisi, ki jih izvajate, še vedno organizirani preko javnih služb. To so takšne službe, ki predstavljajo javne organe, ki pa v bistvu delujejo kot posredniki in to ne koristi MSPM. In še eno vprašanje. Prvi problem so ti javni organi pri razpisih. Drugič, obstaja kakšna možnost, da bi mikropodjetja postala bolj vidna, kajti velika podjetja sklepajo pogodbe za inovacije z malimi podjetji, vendar se ta sploh ne pojavljajo potem, niso vidna in se ne morejo ustvarjati svojega trga. Ali ne bi bilo treba zvezujoče predpisati, da velika podjetja, ki sklepajo pogodbe z malimi podjetji, omenjajo tudi njihovo ime in da povejo, da so podjetja, ki so inovativna, vključila to in še pet minut za komisarja, potem pa prehajamo od glasovanje. Grazie, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi za vsa zastavljena vprašanja. Začel bom z vprašanjem, ki ga je zastavil gospod Elmer. Gre za to, da naj bi komisija zelo malo storila na področju rosti in da se je prebuzdila šele pred kratkim. Naj vas spomnim, da sem o rasti govoril, pa ne vem, če me zdaj poslušate če ste mi že zastavili vprašanje, mislim, da bi bilo dobro, če poslušate tudi odgovor. No, sedaj imate slušalke, vidim. Obdolžili ste me, da sem se z rastjo začel ukvarjati šele po volilnih rezultatih. Ne, z rastjo se ukvarjam že od začetka svojega mandata. Že na začetku sem se seznal tudi eh, z eh, predstavniki vaše vlade, natančno sem proučil načrte za rast eh, konzervativne vlade v uh, Združenem kraljestvu, potem uh, sem se sestal tudi z predstavniki uh, vesolske industrije v Veliki Britaniji, obiskal sem Buckinghamsko palačo in Obravnavali smo pomen teme eh, vesolja. Torej, eh, z vašo vlado zelo dobro eh, sodelujem. Septembra bomo imeli tudi pomemben dogodek povezan z Galilejem in ta bo potekal ravno v Združenem kraljestvu. Torej, nisem se šele prebudil, že zelo dolgo se ukvarjam z rastjo. Nameravam doseči napredek na vseh področjih. Komisija se ne ukvarja zgolj z programom GMS. Veliko držav članic zahteva, da bi financiranje GMS, torej globalnega spremljanja okolja in varnosti, potekalo eh, v okviru eh, proračunske perspektive. Določene države, med njimi Velika Britanija, pa zahtevajo izven proračunsko financiranje. Mislim, da moramo glede tega sprejeti odločitev, kajti to je program, ki je zelo pomemben za boj proti podnebnim spremembam. Krati pa je to tudi zelo pomembno za internacionalizacijo našega podjetniškega sektorja. To pa je pomembno, če želimo biti konkurenčni eh, v odnosu do Kitajske, azijskih držav in pa preostalega sveta. Kar zadeva vlogo komisijo, gospa Ford, je res, da se komisija bori, da bi eh, države članice kar se da hitro sprejele direktivo o plačilih in Če bo prišlo do zamude na tem področju, vas bomo o tem zagotovo obvestili. Če bi se to nanašalo na moje območje pristojnosti, bi se takoj odzval. Moj kabinet vam je vsekakor na voljo za nadaljne vprašanja. Ne vem, ali imate pravilen prevod. Če je prišlo do takšnih primerov zamud pri plačilih, mi eh, to prosim sporočite in skušal bom rešiti takšne primere. Mm, ne vem, zakaj odkimavate z veseljem, se pogovorim z vami. Pripravljen sem na rešitev. Eh, Če so problemi, bom si prizadeval za rešitev. Kar zadeva program Kozme, imamo le dve milijardi in pol v proračunskem okviru temu se lahko pridruži eh, še veliko drugih verov, kot recimo tvegani kapital, o čemer sem že govoril. Tvegani kapital je že predviden do določene mere in eh, imamo tudi že rezultate, kar zadeva tvegani kapital. Potrebno je še več eh, posojilnih garancij. Nadaljevali bomo z sistemom uh, CIP in v okviru tega sistema smo že uh, uspeli poskrbeti za financiranje 146 majhnih in srednje velikih podjetij, ki sicer ne bi imela možnosti pridobiti finančna sredstva. Nameravamo nadaljevati z projektom Kozmo in eh, na voljo naj bi bilo 125 milijard evrov. Vendar pa bomo lahko kasneje morda storili še več. Nekateri programi se že izvajajo v okviru strategije CIP, na vsak način pa nameravamo še naprej podpirati majhna in srednje velika podjetja. Kar zadeva konkretne pobude glede ključnih spodbojevalnih tehnologij in pa glede sorovin, naj povem, da pripravljamo uh, strategijo za recikliranje uh, surovin in Evropski parlament je v to vključen. Pa tudi za nadomestitev surovin z drugimi veri. Predvidevamo deset pilotnih projektov in eh, želimo izboljšati učinkovitost eh, uporabe sorovin. Poleg tega želimo vzpostaviti omrežje za eh, raziskave na tem področju. Poskrbeti želimo za internacionalizacijo tega območja in sprejeti proaktivno strategijo za več stransko sodelovanje na ravni Evropske unije. 18. oktobra 2011 je komisija sprejela priporočilo glede definicije eh, nanodelcev, kot je to zahteval Evropski parlament. In komisija si prizadeva, da bi obravnavili tehnična vprašanja povezana z nanodelci in že poteka posvet med posameznimi službami Evropske komisije na to temo, kar zadeva ponarejanje. Tudi na tem področju delo že poteka, to je prednostna naloga Evropske komisije. Veste, kako uh, zelo uh, smo si v parlamentu in bo komisiji prizadevali za oznako proizvedeno v Made in. Potem pa je tukaj še načelo vzajemnosti. Skupaj z komisarjem Barnjejem sva poslala pismo predsedniku Barosu in izpostavila problem, zaščite evropske eh, znamke in sam se zauzemam za Evropsko agencijo, ki bi nadzorovala investicije izven Evropske unije in ta agencija naj bi bila podobna agenciji, ki obstaja tudi v ZDA. Pred štirimi tedni je Evropska komisija sprejela in sicer zato, da bi se soočila z problemi, ki jih je izpostavil gospod Weber pripravila je torej predlog, ki se nanaša na zahtevo sveta in parlamenta eh, in eh, sicer eh, na na temo vzajemnosti pri konkurenčnosti. Izvajamo presojo vpliva. Kar pa zadeva izvajanje industrijske politike, smo pregledali vse dokumente na temo konkurenčnosti. V državah članicah eh, so bile te zahteve sprejete z velikim navdušenjem. Kot veste, je Evropska komisija pripravila dokument eh, ki je predstavljal senco, ki se je zgrnila nad Evropo. Tudi v Nemčiji je bil predlog eh, Evropske komisije sprejet z velikim navdušenjem in eh, gospod Rösler eh, namerava tudi v Nemčiji eh, ta projekt Evropske komisije izvesti. Veselim se že prihodnega srečanja z vami in na vsak način vam zagotavljam, da smo vam v mojem kabinetu na voljo, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Kot veste, se vedno z veseljem sestanem z evropskimi poslanci, kajti 15 let sem bil tudi sam evropski poslanec. In uh, ta moja poklicna karijera je bila precej daljša od eh, karijere komisarja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar, v imenu celotnega odbora. Se upravičujem, eh, da smo na koncu morali malo pohiteti, ampak pred glasovanjem je situacija vedno takšna. Najlepša hvala za vaše odgovore, pa tudi za predstavitev. Veliko uspeha pri vašem delu. Alben. Bene, iniziamo subito l'operazione di voto. Il primo... Kar tako začenjamo z glasovanjem. Prva točka na dnevnem redu je poročilo Kalfin. Ah, sì. Proviamo a fare un test per vedere se. Naredimo še kratek preizkus, da vidimo, koliko nas je v dvorani. Ali ste za zamudo, s katero začenjamo z glasovanjem? To naj bo naše vprašanje za preizkus glasovalnih naprav.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 Ni vas preveč, ni vas premalo, tako da lahko začnemo s poročilom Kalfin. Libe 14 za, proti, vzdržani, sprejeti. Predlog spremembe 15 za, 15 in 16 glasujemo skupaj za, se upravičujem, proti, vzdržani, sprejeta. Libe 15 za, proti, vzdržani, sprejeta vzdržani, sprejet. 17 in 18 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 19, prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržan je sprejet. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržan je sprejet. Libe 7. Libe 7 za, proti, vzdržan je sprejet. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržan je sprejet. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržan je sprejet. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 26, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 29 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 31 in 32, od njih glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 33 za, proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje torej o predlogu spremembe 33. Peto. Glasujemo. En član Evropske ljudske stranke preveč glasuje. Jaz že nisem glasovala. Dobro, kakšen je rezultat? Konec glasovanja. 11 za 45 proti. Zavrnjen. Predlog spremembe 34 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 35 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromisni predlog 3. Kompromisni predlog 3 za. Proti vzdržani zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41, ne, ta brezpredmeten 40 se popravlja predsednica za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 45 in 49 eh, za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 45, prvi del za, proti vzdržani sprejet. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 46 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani sprejet. Libe 18 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 58 in predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, sprejet. Predloga spremembe 62 in 63 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 20 za, proti, vzdržani sprejet. Predloga spremembe 65 in 66 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejet proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani sprejet. Predloga spremembe 7 in 8 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 10. 9. Predlog spremembe 9 za proti, vzdržani, sprejet. O deset smo že glasovali, predlog spremembe 11, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 12, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14, za, proti, vzdržani, sprejet. In še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Votazione aperta. Due... Dva člana Evropske ljudske stranke preveč glasujeta. Sama sem že odstranila svojo glasovalno kartico. Še zmeraj en član Evropske ljudske stranke preveč. Vse v redu zdaj, ja. Potem je konec glasovanja. 50 za, 7 proti. 51 za, 7 proti. Poročilo je sprejeto. Iskrene čestitke poročevalcu. Prehajamo k drugemu glasovanju, ki se nanaša na poročilo Hercog. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani sprejet. 45 za, proti, vzdržani sprejet. 46 za. Želite preveriti? Kaj pa želite preveriti? 45. predlog spremembe. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 24 proti sprejet. Hvala lepa. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 61. Konec glasovanja. En član socialistov in demokratov preveč. Tokrat. Konec glasovanja. 31 za 28 proti sprejet. 62 za, proti, vzdržani sprejet. 63 za, proti, vzdržani sprejet. 64 za, proti, vzdržani zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani sprejet. 67 za, proti, vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani sprejet. 84 za, proti, vzdržani sprejet. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 84? Konec glasovanja. En član ELS preveč. Konec glasovanja. 32 za, 27 proti. Sprejet. 85 za, 87 za, proti, vzdržani, sprejet. 88 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, zdi se mi, da je sprejet, ampak to bomo preverili elektronsko glasovanje torej. O predlogu spremembe 90. Konec glasovanja. 41 za, 18 proti, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 103 za proti vzdržani sprejet. 106 za, proti vzdržani sprejet. 107 za, proti vzdržani sprejet. 108 za, proti vzdržani sprejet. 110 za, proti vzdržani zavrnjen. 112 za, proti vzdržani sprejet. 103 za. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. 118 za, proti, vzdržani, sprejet. 119 za, proti, vzdržani, sprejet. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 7 za proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 128 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 129 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 131 za, proti, vzdržani sprejet. 132 za, proti, vzdržani zavrnjen. 100. 33 za, proti vzdržani sprejet. 134 za, proti vzdržani sprejet. 135 za, proti vzdržani sprejet. 136 za, proti vzdržani sprejet. 137 za, proti vzdržani sprejet. 138 za, proti vzdržani sprejet. 139 za, proti vzdržani sprejet, 140 za, proti vzdržani sprejet, 141 za, proti vzdržani sprejet, 142 za, proti vzdržani zavrnjen, 143 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 146 za, proti, vzdržani sprejet. 147 za, proti, vzdržani sprejet. 149 za, proti, vzdržani sprejet. 150 za, proti, vzdržani sprejet. 151 za, proti, vzdržani sprejet. 152 za, proti, vzdržani sprejet. 153 za, proti, vzdržani zavrnjen. 100 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155 za, proti, vzdržani, sprejet. 156 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 158 za, proti, vzdržani, sprejet. 162 za, proti, vzdržani, sprejet. 163 za, proti, vzdržani, sprejet. 165 za, proti vzdržani sprejet, 166 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 168 za, proti vzdržani sprejet, predlog spremembe 169 za, proti vzdržani sprejet, 170 za, proti vzdržani sprejet, 171 za, proti vzdržani zavrnjen, 172 za proti vzdržani sprejet, 173 za, proti vzdržani sprejet, 175 za, proti vzdržani sprejet, 176 za, proti vzdržani sprejet, 177 za, proti vzdržani sprejet, 178 za, proti vzdržani zavrnjen, 179 za, proti vzdržani sprejet, 180 za, proti vzdržani sprejet, 181 za, proti vzdržani sprejet, 182 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 8 za, proti vzdržani. Rezultat ni jasen, to bomo preverili. Elektronsko glasovanje. O predlogu spremembe 8. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, 18 proti. Rezultat je bil jasen, sprejet. Predlog spremembe 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 11. Konec glasovanja. 29 proti 29. Vi pa ste za, torej 30 proti 29 sprejet. To je bil predlog spremembe 11, torej 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržan je sprejet. 18 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 19 za, proti, vzdržan je sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržan je sprejet. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 25 za, proti, vzdržan je zavrnjen. 26 za, proti, vzdržan je sprejet. 27 za, proti, vzdržan je zavrnjen proti vzdržani zavrnjen, 28 za, proti vzdržani sprejet. 32 za, 32 za, 32 za, proti vzdržani sprejet. 33 za, 33 za, proti, vzdržani sprejet. 34 za, proti, vzdržani sprejet. 35 za, proti, vzdržani sprejet. In ta ena za, proti, zdi se, da je zavrnjen, ampak bomo to še preverili elektronsko glasovanje torej. Konec glasovanja. Sprejet. Dvigati morate roke. In ta dve. Za, proti, vzdržani, sprejet. In ta štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. In ta pet. Za, proti, vzdržani, sprejet. In ta sedem. Za, proti, vzdržani, sprejet. In ta osem. Za, proti, vzdržani, sprejet. Deve ena. Za proti vzdržani sprejet. 9-2 za, proti vzdržani sprejet. 9-3 za, proti vzdržani sprejet. 9-4 za, proti vzdržani sprejet. 9-5 za, proti vzdržani sprejet. 9-6 za, proti vzdržani sprejet. 9-7 za, proti vzdržani sprejet. 9-8 za, proti vzdržani sprejet. AFET 4 za, proti v bloku oziroma v sklopu. Želite, da glasujemo o vseh predlogih sprememb odbora AFET v sklopu od 4 do 14. Ja? Od 4 do 14, kdo je za? Proti? Gospod Chichester? Ste proti glasovanju v sklopu? Block, but... Bil sem za glasovanje v bloku, ampak samo 4 do 10, zaradi tega, ker bi morali kasneje glasovati posamično. Dobro, potem pa 4 do 10. Ste vsi za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejet. 14 za, proti, vzdržani sprejet. AFET 17 za, proti, vzdržani sprejet. AFET 19 za, proti, vzdržani sprejet. AFET 20 za, proti, vzdržani sprejet. 21 za, proti, vzdržani sprejet. 22 za, proti, vzdržani sprejet. 23 za, proti, vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet, 24 za, proti vzdržani sprejet, 25 za, proti vzdržani sprejet. In še končno glasovanje, elektronsko. En član ELS preveč. Dobro. Konec glasovanja 47 za, 48 za, 11 proti, 1 vzdržan glas. Čestitke, poročilo je sprejeto. Prehajamo k poročilu gospoda Hadzi Georgija. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 16 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržani. To bomo preverili. Rezultat ni bil jasen, torej elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 17. Konec glasovanja. 31 za in 28 proti. Sprejet. Osemnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20. Želite preveriti kompromisni predlog spremembe 2? Elektronsko glasovanje. Četrto. Kjuža. Konec glasovanja. 20 za 39 proti, torej zavrnjen. Devetnajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani sprejet. 25 za, proti, vzdržani sprejet. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Votazione chiusa. Konec glasovanja. 32. 32 za, 28 proti, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 27. Konec glasovanja. 29 za, 31 proti zavrnjen. 28 za, proti. 28 za, proti. Vi ste za ali proti? Zavrnjen. prosim, vsaj vodje delegacij morajo dvigati roke, sicer rezultat res ni jasen. Vsaj vodje delegacij, prosim. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti proti, vzdržani. To bomo preverili, kajte rezultat ni jasen. Glasujemo v predlogu spremembe 31. Konec glasovanja. Sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, zdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. dejala bi zavrnjen, ampak to bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 37. Žal, ampak eh, večine se močno spreminjajo pri tem poročilu. Vsakič glasujete drugače. Konec glasovanja 19 za 37 proti zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe devet za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe deset z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, ne vem, to bomo elektronsko preverili. voto kjuza. Konec glasovanja. 16 za 43 proti zavrnjen. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejet. In še končno glasovanje. Glasujemo. En član ELS preveč glasuje. En in 50 za, oziroma 52 za, 3 je proti, 4 je vzdržani. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Prehajamo k poročilu gospoda Šimanskega. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 1 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti prave spremembe 8? Ja, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 28 za, 29 za, 30 proti, zavrnjen. No, ampak rezultat je bil tesen. Predlog spremembe 12 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 13 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 15 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 17 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 18 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 19 s ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 20 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 21 za, proti vzdržani sprejet, 22 za, proti vzdržani zavrnjen, 23 za, proti vzdržani sprejet, 25 za, proti vzdržani sprejet, 24 za, proti vzdržani zavrnjen, 26 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 3 za proti vzdržani sprejet. Kompromis je predlog 4 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 29 za, proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 30 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 32 za, proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 37 za, proti vzdržani sprejet. 40 za, proti vzdržani sprejet, 41 za, proti vzdržani sprejet, 42 za, proti vzdržani sprejet, 43 za, proti vzdržani sprejet. In še končno glasovanje, elektronsko. Spet imamo enega člana ILS preveč. Je zdaj vse v redu. Ja, situacija je rešena. Konec glasovanja, 57 za, 1 proti, 1 vzdržan glas. Poročilo je sprijeto. Čestitke poročevalcu. Prehajamo k poročilu Zuber. Predlog spremembe 19. Z ustnim predlogom spremembe. Prosim. Kolegica Merkis. Imeli smo ustni predlog. Imeli smo ustni predlog spremembe, če želite, želi smo samo zadevo preformulirali, lahko preberem, ampak mislim, da imate vsi to, da ste to dobili z glasovanjem seznamom. No. Hvala lepa, nišče ne želi, eh, da mu preberejo besedilo. Ne, torej predlog spremembe 19 z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 20 za proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. 5 za, proti vzdržani zavrnjen. 6 za, proti vzdržani zavrnjen. 22 za, proti vzdržani sprejet. 7 za, proti vzdržani zavrnjen. 23 za, proti vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani. Ne vem, to bomo preverili elektronsko glasovanje. Torej. Konec glasovanja. Zavrnjen. 25 je zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 in 26 za proti vzdržani sprejeta. 27 za, proti vzdržani sprejet. 28 za, proti vzdržani sprejet. 29 za, proti vzdržani sprejet. 30 za, proti vzdržani sprejet. 31 za, proti vzdržani sprejet. 32 za, proti vzdržani sprejet. 33 za, proti vzdržani sprejet. 34 za, proti vzdržani sprejet želite preveriti predlog smembe 33. Elektronsko glasovanje. Bene. Votazione. Dobro. Konec glasovanja. 33 za, 25 proti sprejet. 34 za, proti vzdržani sprejet. 35 za, proti vzdržani sprejet. 36 za, proti vzdržani sprejet, 37 za, proti vzdržani sprejet, 38 za, proti vzdržani sprejet, 39 za, proti vzdržani sprejet, 40 za, proti vzdržani sprejet, 41 za, proti vzdržani sprejet, 42 za, proti vzdržani sprejet, 43 za, proti vzdržani sprejet, 43 za, proti vzdržani sprejet. 44 za, proti vzdržani sprejet, 45 za, proti vzdržani sprejet. 46 za, proti vzdržani zavrnjen, 47 za, želite preveriti. Predlog spremembe 46 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 31 za, 27 proti, sprejet. Ja. Se opravičujem, 47 za, proti vzdržani sprejet. 12 za, proti vzdržani sprejet. 1 za, proti vzdržani sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani. Sli se mi, da je sprejet, ampak to bomo še elektronsko preverili. Konec glasovanja. Zavrnjen. 24 proti 32. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. In še končno glasovanje. Glasujemo. 5 minut. votazione chiusa. Konec glasovanja. 55 za, 1 proti. Nič vzdržanih, iskrene čestitke. Tudi danes smo zaključili z glasovanjem zelo hitro in prehajamo k poročilu. Gospoda Kančana na temo inovativnih finančnih instrumentov v povezavi z večletnim finančnim okvirom. Eno minuto časa imate, da zapustite dvorano, vsi tisti, ki vas ta tema ne zanima.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 Bene. Dobro. Nadaljujemo z našim delom. Besedo dajem gospodu Kančanu. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je današnja tema izjemno pomembna, če tudi je to zgolj mnenje na temo inovativnih finančnih instrumentov. To je tema dneva, kajti Veliko smo govorili o načrtovanju, pa tudi o razpoložljivosti finančnih sredstev, ki so potrebna za ulaganje v infrastrukturo in za uresničitev naših ciljev. Mislim, da to mnenje temeli na treh ključnih točkah, ki imajo za cilj uspodbujanje rasti. Vsi govorimo o rasti in zato si moramo zastaviti tudi vprašanje, kako želimo to rast doseči. Torej, po mojem mnenju, imamo tukaj tri ključne točke. Prva točka je koordinacija. Veliko je finančnih instrumentov, veliko je različnih uh, finančnih programov. Pogosto so ti programi med seboj povezani in To povzroča določeno zmedo in pa negotovost. Med tistimi, ki želi eh, te programe uporabljati, pa naj gre tukaj za javni ali pa zasebni sektor. To je, po mojem mnenju, je potrebno jasno razdeliti posamezne instrumente in jasno razložiti odnose med posameznimi instrumenti. Naj zgolj ponazorim, kakšna zmešnjava obstaja na tem območju ko je bil ustanovljen Evropski sklad za energetsko učinkovitost. In ta sklad je imel pomembno politično sporočilo, namreč za dostop do posojil, ki bi morala biti tudi donosna, je bilo ugotovljeno, da je ta eh, sklad eh, v nasprotju eh, z strukturnimi skladi. In to je zgolj en primer. To je nekako filozofija naših finančnih instrumentov. Mislim, da si ne moremo še naprej privoščiti, da bi enostavno dajali finančno pomoč eh, za projekte, ki niso donosni. In Evropska unija mora poskrbeti za večjo učinkovitost. Ne moremo enostavno podarjati sredstev za projekte, ki niso v skladu uh, z eh, našimi zahtevami, ki niso trajnostni v gospodarskem, okoljskem ali pa socialnem pogledu. Druga točka je podpora majhnim in srednje velikim podjetjem. Komisar Tajani je dejal, da moramo biti zelo pozorni na pravila v okviru Bazla 3. Tukaj gre za tveganje, za stopnjo tveganja in Zato mislim, da moramo v okviru nove finančne perspektive biti zelo pozorni, tako da ne bomo že na samem začetku zatrli majhna in srednje velika podjetja, medtem ko kar naprej govorimo, da želimo majhna in srednje velika podjetja podpirati in jih vključiti. Financiranje v okviru programov Kozme in obzorje 2020 predstavlja možnost da vsem uspodbudam za majhna in srednja velika podjetja zagotovimo zadostno pozornost. Pozorno moramo oceniti možnost povišanja praga, ki ga predvideva mehanizem za posojilna jamstva Loan Guarantee Facility v okviru programa COSME. Tretja pomembna točka, ki je po mojem mnenju ključnega pomena, gre za inovativno komponento, pa je, da Sicer govorimo o novih finančnih instrumentih, ampak se moramo zavedati, da je osnova vedno ista. Nekateri želijo sredstva takoj porabiti in jih želijo imeti tudi takoj na voljo. Drugi pa jih želijo uporabiti s pomočjo eh, jamstev, ampak sredstva ki jih črpamo, so zmeraj ista, torej eh, ta sredstva se v tem času ne povečajo. Govorimo o obveznicah za izvajanje projektov in o evropskih obveznicah. To je pomemben korak, ki lahko zagotavo izboljša določena področja zagotavljanja finančnih instrumentov, vendar pa mora za prisotnost na finančnem trgu poskrbeti Evropa sama. Evropa sama mora izdati obveznice za uresničitev infrastrukture, ki jo načrtujemo. V časopisih v teh dneh berem, da tudi Borgoso sam pravi, da potrebujemo Marshallov načrt za novo infrastrukturo, načrt za rast ki se nanaša tudi na Francijo, na Holanda, ki govori o projektnih obveznicah, o jamstvih, ki bi jih morala zagotavljati Evropska unija sama. Torej tukaj gre za lasna sredstva Evropske unije. Takšnim izjavam z veseljem prisluhnem, mislim, da jih je potrebno sprejeti, potrebno pa si je tudi ogledati razvoj teh projektov. Če si samo ogledamo dramatično situacijo v Evropi, potem se lahko zavedamo, kako zelo je to pomembno. Ohraniti moramo pogum in storiti moramo več, tako da bo Evropska unija poleg vrčevanja poskrbela tudi za rast in da bo izkoristila lasne sposobnosti ter da bo imela dovolj volje, da neposredno vstopi na trg in da poskrbi za izvajanje vseh eh, finančnih projektov, tudi projektov javno-zasebnega partnerstva. Tukaj niso potrebne investicije, kratkoročne in pa srednjeročne investicije ali pa dolgoročne investicije, ampak gre za investicije v projekte, ki bodo tudi donosni. Ne gre za to, da Evropska unija podarja sredstva, ampak gre za to, da sredstva vlaga in da tudi pričakuje ustrezen donos. Mislim, da tukaj ne smemo pričakovati nič manj. Nahajamo se namreč v takšni situaciji, da si moramo vsi prizadevati za kakovostne projekte. Dolgo časa sem bil v odboru za promet, sedaj sem v tem odboru in če si ogledamo temo infrastrukture, potem eh, lahko vidimo, da imamo vedno dobre programe, dobre načrte, v praksi pa je izvajanje bolj slabo in sicer zaradi tega, ker ni dovolj sredstev za izvedbo teh načrtov. V državah članicah ni dovolj sredstev za izvajanje teh projektov in zaradi tega mislim, da je Evropa edina inštitucija, ki se s tem lahko sooči. Rasti ne moremo doseči drugače kot z evropskimi sredstvi. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Kančan. Besedo ima Vitorijo Prodi. Um, Pardon, nome del collega Peter. Govorim v imenu kolega Petra Skinnerja, ki se upravičuje, ker ne more biti danes z nami. Peter bi se rad zahvalil za to mnenje in se upravičuje, da ga danes ni tukaj in da se ne more udeležiti tega prve izmenjave mnen. Peter me je prosil, da posredujem nekaj njegovih. Uh, začasnih opažanj glede osnutka mnenja. Najprej bi si želel pregledati različne strategije za finančne instrumente v povezavi z obzorjem 2020 in programov COSMEN. Iskanje projektov za znanost in tehnologijo so osnova za spodbujanje inovacij in raziskav posod po Evropi v naslednjih letih. Zagotoviti moramo, da bodo ta sredstva ustrezno uporabljena oziroma uporabljena do največje možne mere. E, Peter bi rad tudi povdaril pomen ne samo kratkoročnega, srednjeročnega financiranja, temveč dolgoročnih e, investicij, ki bodo zagotovili, da bodo projekti trajnostni. E, Peter pozdravlja e, vključitev e, gospoda Kancija na te točke v njegovi mnenju in se veseli nadaljnega sodelovanja z poročevalcem oziroma pripravljalcem mnenja in e, pripravljalcih mnen. Prosil bi tudi za besedo v svojem imenu nekoliko kasneje. Hvala lepa. Želi še kdo drug besedo? Ne. Če ne, bi dala besedo gospodu Kančanu. Ne, ja, ne, gospod Porodi, narobe sem vas razumela. Zaključil sem v imenu kolega Skinnerja in sem prosil za besedo še v lastnem imenu. Hvala lepa, gospa predsednica. Želel bi povdariti, kot je to storil že tudi kolega Kančan, kako zelo pomembno je hitro poskrbeti za prehod na te inovativne finančne instrumente. Še prav posebej bi rad pomenil, eh, omenil, kako zelo pomembno je to za vso infrastrukturo v vesolju. Gre za strukturo, ki mora biti evropska. Seveda obstaja določen časovni razmak med postavitvijo in pa med donosnostjo, ki se bo pojavila še, ko bodo te eh, satelitski sistemi začeli delovati. Ne smemo dovoliti, da bi eh, ta infrastruktura trpela zaradi trenutne situacije, kajti nujno potrebna je za dopolnitev evropske politike. Torej, Zagotoviti moramo absolutno podporo tem investicijam. Te investicije imajo namreč velik strateški pomen. Gre za zagotavljanje likvidnosti na splošno v industrijskem sektorju Evropske unije. Poleg tega pa gre tukaj tudi za vpliv na druge dejavnosti. Zradi tega je ključnega pomena, da nadaljujemo z izvedbo teh projektov, še prav posebej. Tukaj ne razumem odločitve, da bi sistem GMS ločili od drugih sistemov, kar zadeva financiranje v evropskem sistemu tega ne razumem. To so zadeve, ki ne morejo čakati, govorimo o GMS, Galileju, Cezar, ju, torej o vseh teh programih, ki nam lahko zagotovijo vodilno vlogo, vendar pa je vanje potrebno vlagati sedaj in potem počakati nekaj let na donosnost teh projektov. In to je moj poziv komisiji, pa tudi svetu kaj ti svet mora dojeti, da gre tukaj za evropsko infrastrukturo, ki ima dodano vrednost. In nobenega dvoma ni, kako zelo pomembna je takšna infrastruktura. Hvala lepa, gospod Tudi. Hvala, predsednica. Nekoliko sem zmeden v tem položaju, v tem stanju. Zato, ker nimam celotnega pregleda nad tem, kaj predlaga komisija za konkurenčnost te celine, glede na ta položaj, konkurenčni položaj, v katerem smo konkurenti Kitajske, Indije in Brazilije, ki res veliko vlagajo na svojih ozemljih. Nimamo velikega načrta za investicije v infrastrukturo predlogi komisije so daleč od potreb. Za promet imamo 600 milijard evrov predvidenih, glede na naše konkurenčne potrebe pa bi rabili 1000 do 1600 milijard evrov. In Ko smo to povedali predsedniku Barosu, ko je bil izdan dokument 2000, 2020, smo povedali, da rabimo velik načrt za financiranje. V zvezi z inovativnim financiranjem, ki nekoliko povzema recepte, ki že obstajajo, imam dva predloga. Prvič, prvi evro oziroma vsak Neporabljeni evro je v bistvu prihranjeni evro in predlagam, da bi naredili revizijo javnih izdatkov na treh ravneh, evropski, nacionalni in. Raziskovalni programi se financirajo brez, koordina, brez koordinacije. Države in EU imajo nakupe zgradb, nimajo pa niti enega skupnega ene skupne naprave za fotokopiranje. Mislim, da bi bilo treba pregledati javne izdatke in preučiti, kako bi lahko privrčevali v tem sodelovanju med različnimi ravnmi in bi lahko tako videli, kaj lahko skupaj prihranimo, ne da bi se seveda omešavali v samostojnost držav. Tako bi lahko dobili na milijarde evrov, ki bi jih lahko namenili za investicije potem predlagam, da primerjamo to, kako so v 20. stoletju države financirale infrastrukturne potrebe. Takrat je bilo treba uvesti elektrifikacijo, napeljave za vodo, za plin in pri nas smo vse električno napeljavo financirali z zelo majhnimi davki, ki se skoraj niso opazili. Tako smo, naprimer, elektrificirali podeželje in čigave so zdaj te infrastrukture. Zgodovinskim operaterjem, plin, elektrika, voda, zdaj ne vemo več, kdo bo investiral in kdo bo financiral. Zakaj ne bi uvedli majhnega prometnega davka v celotni Evropski uniji, ki bi omogočil financiranje teh infrastruktur, zato da bi naša ozemlja, naši prebivalci imeli zagotovljene te storitve, ne glede na to, kje so. Kje so. Menim, da bi morala Evropska komisija s svojimi strokovnjaki pripraviti globalno vizijo skupaj z državami članicami o tem, kako bi lahko na tem področju infrastrukture zagotovili potrebne investicije zdaj se veliko govori o volitvah in Françoisu Hollandu. On ni izumil ponovno kolesa, ampak je samo ponovil to, kar je že komisija govorila o infrastrukturi in investicijah. Jaz pa menim, da moramo imeti celovito, celotno vizijo, primerjati to, kar se je dogajalo v 20. stoletju in to prilagoditi 21. stoletju. Če so se zgodile napake, moramo to tudi priznati, vendar pa moramo v, v, imeti celovit pregled, ki ga jaz nimam uh, s pričo številnih dokumentov komisije. Imeti moramo načrt rasti, investicije in financiranje in menim, da je tukaj treba še veliko narediti. Dal Ubner. Gospod Ubner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 inovacije vendar je treba dodati, kar je zelo pomembno v sedanjem kontekstu, eh, da se bori tudi za racionalne izdatke. Podjetniki so zelo pozorni na to, da so pravne rešitve pogosto neučinkovite. Dobro bi bilo imeti globalno rešitev, ki bi omogočala uporabo sredstv, sredstev, ne da bi se ta preveč razpršila med različnimi programi. Danes dopoldan smo razpravljali z predstavniki malih in srednjih podjetij, ki so rekli, da je treba nadzorovati porabljena sredstva, vendar pa tega ne smemo pripeljati do absurda. Ne smemo pošiljati dopisov zaradi zneskov 20 centov biti moramo racionalni in se izogibati absurdnim situacijam. Videli smo tudi, da so potrebna jamstva. Ta jamstva so potrebna za zagotavljanje dolgoročnih sredstev za inovacije. Inovacije ne pridejo v kratkem obdobju, treba je investirati in razvijati inovativne rešitve. Treba je imeti čas za to, da se prepričamo, da so rešitve znanstveno zanesljive in da se jih da unesti v prakso. Treba je imeti sredstva, sredstva pa je treba tudi racionalizirati in racionalno in pametno preverjati. Hvala lepa, kolegica Nibler. Ähm, Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sam bi se zahvalil kolegu Kančenu za odlično poročilo oziroma mnenje. Menim, da je v svojem mnenju omenil vse pomembne teme, lahko bi mogoče tu in tam še kaj konkretizirali, ampak kaj popolnoma novega si tudi ne morem izmisliti. Tema se mi zdi zelo napeta, zato sem se odločila, da se vendarle oglasim. Eh, seveda so potrebe po investicijah v Evropi zelo velike, zaradi tega, ker infrastruktura še ni tako izdelana, da bi lahko rekli, da je notranji trg v Evropski uniji realiziran na področju izgradnje cest, železnic, eh, širokopasovnih povezav, raziskovalne infrastrukture. Tukaj imamo velike, velike potrebe, tako da optimiziramo našo infrastrukturo in spostavimo neko evropsko evropsko enoto. Tako da se strinjam z gospodom Odijem, da bi morali razvijati neko globalno vizijo, kar pa je seveda glede na Evropo zelo težko. Saj bi se gospoda Odija, da bi to financirali kot v 20. stoletju z manjšimi dajatvami, ne bo izvedljivo, zato ker nimamo pristojnosti eh, na davčnem področju na evropski ravni naši državni proračuni pa so hudo prezadolženi, zato se mi zdi pristop komisije vendarle pravi. Komisija namreč pravi, da bomo poiskali alternativne možnosti financiranja preko različnih eh, programov, bi zagotavljali eh, poroštva, garancije, jamstva, tudi preko Evropske investicijske banke, mobilizirali bi tudi zasebni kapital, tako da bi lahko ti projekti tudi sfinancirali. Iz za me je ključno vprašanje, kako pritegniti zasebni kapital eh, za vlaganja v našo infrastrukturo, kako motivirati investitorje, da bodo vlagali v izgradnjo naše infrastrukture. O tem bi bilo treba razmisliti in naj, tako bomo tudi našli odgovore ter eh, instrumente, ki nam bodo omogočili financiranje te infrastrukture. Še enkrat najlepša hvala kolego Kančeno. In mogoče še nekaj k gospodu Prodijo. Popolnoma se strinjam z vami, kolega Prodi, da ne smemo zamuditi te priložnosti pri Gmesu, pri Galileju, če zdaj kot Evropa ne bomo sprejeli ustreznih korakov za financiranje preko skupnega proračuna, potem ta projekt dolgoročno ne bo izveden, ampak se bo potekal naprej in to ne more biti v našem interesu, sploh kar zadeva Galilejo in nadaljem razvoju GMS-a. E Imamo realistične možnosti, da kot Evropa nekaj zgradimo, ostanek sveta namreč ne počiva in ne, ne spi tam ne samo, da načrtuje, ampak tudi zadeve izvajajo. Zato tukaj ne bi smeli vrčevati, ampak lahko vrčujemo na drugih mestih. Hvala lepa. Grazie. Najlepša hvala. Gospod Kančan, še v zaključek. Zelo zanimivo bi bilo slišati tudi mnenje komisije. Ni jih. Odšli so kajti številna vprašanja so bila zastavljena komisiji. Zelo dobro bi bilo, če bi bila komisija tukaj z nami in zelo bi me zanimalo tudi, kaj komisija meni o inovativnih finančnih instrumentih. Sicer pa menim, da nas je v dvorani malo, ampak eh, da so bili tisti, ki so predstavili svoje mnenje podobnega mnenja. Vsi so naslovili teme, ki so res ključnega pomena. Rad bi predvsem naslovil kolega Odija, ki je izpostavil pomembno politično temo, s katero se vsekakor strinjam. Govoril je o racionalizaciji sredstev, ki so nam na voljo. Imamo velike infrastrukturne načrte za prihodnost. Mislim, da. Če menimo, da bodo ta finančna sredstva 40 milijard plus 10 eh, zadostna in to so sredstva iz eh, kohezijskih skladov, da čimprej zaključimo projekte, ki eh, so pomembni za dosego konkurenčnosti, potem se res zelo motimo. Če menimo, da lahko katerakoli država zatem uresniči projekte, potem eh, streljamo res povsem mimo. Na ta način eh, bodo naši projekti ostali zgolj na papirju, vse skupaj se bo zaostavilo v nacionalnih bankah. Sveda, če bomo poskrbeli za racionalizacijo, bomo morda lahko prihranili določena finančna sredstva, ampak vprašanje je, koliko časa sploh imamo, kako bomo to storili. Čez deset let bomo morda lahko videli, kakšne sadove. Konkurenčnost in gospodarstvo pa potrebujeta odgovor sedaj, že jutri zjutraj. Moramo poskrbeti za zagon teh inovativnih finančnih instrumentov, poskrbeti moramo za zagon teh projektov. Skupaj s kolegico Nibler sva bila v Združenih arabskih emiratih. Danes govorimo pri nas o 40 megabajtih. Tam pa govorijo o številkah, o katerih mi še niti ne sanjamo niti sanjamo ne o teh številkah. Torej, kadar slišim, da po svetu prihaja do razvoja, ki je Evropo prehitev na vseh možnih ravneh, potem sem precej razočaran. Evropa je star kontinent. Ampak to je že druga tema. Mislim da moramo vsi storiti vse, kar je v naši moči, da poskrbimo za zagon teh projektov. Vsekakor sem za vesolsko infrastrukturo, za Galilejo, za GMS in tako naprej. Ne moremo enostavno spodbujati Galilejo in pozabiti na GMS. To bi bilo tako, kot če bi pozabili na realistično situacijo v tem trenutku potrebna pa je seveda tudi udeležba zasebnega sektorja. Enotno ne bo Cezar tudi, to sta dva pomembna projekta, ki jo ne smemo potisniti na rob. Potem pa so tukaj še vse energetske teme, telekomunikacijske teme in tako naprej. Po mojem mnenju, po zelo preprostem izračinu, je to 150 milijard evrov, ki bi jih potrebovali. Finančni projekt, financiranje katerekoli infrastrukture v tem trenutku 100 odstotno ne more biti izveden z sredstvi, ki jih imamo na voljo. Mislim pa, da bi morali vključiti javno-zasebna partnerstva. Torej, če imamo vsaj eh, tretjino prispevka strani javnega sektorja, bomo lahko pritegnili zasebni sektor in to je zgolj hipoteza. Torej, to je tisti preskok, za katerega moramo poskrbeti. Potrebno je poskrbeti za racionalizacijo, pa tudi za razvoj v bližnji prihodnosti. Posem se strinjam z Angeliko, ki je govorila o treh ravneh. Nahajamo se v dramatični situaciji, potrebujemo sodelovanje med regijami, državami članicami in pa Evropo. Le na ta način bomo lahko zagotovili ustrezne odgovore in poskrbeli bomo lahko tudi za varčevanje vendar pa ne moremo imeti varčevanja na račun razvoja. Smo skoraj da že v obdobju recesije. Po mojem mnenju je torej potrebno preiti takoj na nov sistem. Evropa se je znašla na hudi preizkušnji in potreben je takojšen odgovor. In mislim tudi, da ne moremo več govoriti o rasti, če z rastjo mislimo zgolj na normalen razvoj industrije, gospodarstva in tako naprej. Gre torej zgolj za dosleden razvoj. Šele, ko bo prišlo do nekega preskoka, bomo lahko govorili o rasti. Hvala lepa, gospod Kančan. Naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogu sprememb 23. maja ob 12. uri. Glasovanje v odboru ITRE bo potekalo 19. junija v eh, odboru za proračun 20. junija in v okviru plenarnega zasedanja septembra. Kar zadeva druge informacije, 29. maja od 17. do 18.30 bomo imeli skupno sejo med ITRE in REGI eh, na temo obzorje 2020 eh, regionalna politika. V odboru pa se bomo sestali 30. in 31. maja do povdne in popovdne, kot smo vajeni od 9. do 12.30 in 15. do 18.30. Hvala lepa za vaše sodelovanje.